Hvala. Sprejeti moramo nov dnevni red za preostanek sestanka. Točka 16 o geoblokiranju bo zamenjala položaj s točko 19 pogodbe za spletno prodajo blaga in drugo prodajo blaga nadaljavo. Potem eh, točko 17 bomo eh, jutri načeli kot prvo, gre za sodelovalno gospodarstvo. Točka 18 o franšizingu pa je preložena na naslednji sestanek. Oprostite, ali ste lahko tiši? Good. This is an important announcement. Tole je pomembna napoved. Jutri do povdne začnemo sestanek ob pol devetih zjutraj, zato, ker moramo končati do pol dvanajstih, ko bomo imeli slavnost ob obletnici rimske pogodbe. Tako da, kava bo pomembna. Jutri ob pol devetih. Prva točka na zdajšnjem dnevnem redu je so povratne informacije v zvezi z delegacijo, ki je obiskala Indijo. Obiskali smo Mumbai in Delhi in sicer je obisk trajal od 21. do 23. februarja. Sodelovali so Andreja Švab iz EPP, Ivan Štefanec iz EPP, Evelyn Gebhardt iz SND, Olga Zehalnova iz SND in Marlen Mici iz SND. Obisk je bil koristen, sestali smo se eh, s uh, cariniki, obiskali smo pristanišče, obdelovali smo digitalizacijo na področju uh, carine, z, veliko bolj so učinkoviti. Imeli smo čast, da smo se lahko sestali z guvernerjem Naj vas spomnim, Indija je država sestavljena iz številnih manjših držav, eh, ponekod celo podobno kot Evropski uniji glede pristojnosti. Eh, drugi dan smo obiskali enega največjih tehnoloških parkov, ugotovili smo, kako delajo s tehnološkimi zagonskimi podjetji, potem smo šli v Nodelhi, tam smo se vsega, sestali z ministrom za razvoj veščin, za potrošniške zadeve, za informacijsko tehnologijo, sestali smo se z različnimi parlamentarnimi odbori, z enim, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo, z drugim za potrošniške zadeve. Potem uh, smo uh, obiskali guvernerja Maharastra in tako naprej. Program je bil odličen, sicer zelo poln. Imeli smo veliko več sestankov na visoki ravni. in z vsakim odborom in tudi z vladnimi predstavniki so bili sestanki zelo dolgi. Torej, sestali smo se res s politiki na najvišji ravni. Zelo smo bili veseli, da smo imeli ta sestanek, kajti Indici so po dolgem času odprli vprašanje prostotrgovinskih sporazumov. Tako da je bilo zelo koristno, da smo uh, imeli ta obisk. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu za organizacijo. Dnevni red so prilagajali do zadnjega trenutka. Zahvaljujem se Eleni. Tako da sem prepričana, da na ta način res lahko vzpostavimo tako boljši sloves, kot tudi boljše učenke. Na ta način eh, lahko res dobro zastopamo Evropo. Doživeli smo res impresivnih par dni. Hvala lepa. Prva vsebinska točka je mnenje o čezmejnih storitvah dostave paketov. Biljana Borzan dobi besedo. Izkoristila bom priložnost in govorila v hrvaščini. Trgovina eh, v Evropski uniji postaja zelo pomemben sektor. Letošnja prodaja leta 2014 je 369 milijard evrov. Eh, bistven del te prodaje pa poteka v okviru e-trgovine in sicer preko fizične dostave. Ocenjuje se, da se potrošniki v EU, eh, e eh, da se letno jim pošle 4 milijarde paketov cenovno pristopna eh, dostava eh, je eh, zelo pomembna za čezmejno prodajo fizičnega blaga. Dostava paketov v Evropsko unijo pa je še vedno fragmentirana na nacionalne držišča, razlike med posameznimi državami članicami pa so zelo različne. Eh, glavne eh, ovire za trgovce na tem področju so visoke cene in problem čezmene dostave eh, parketov. Direktiva o poštarskih pošiljkah se nanaša na pisemske pošiljke. Dostava paketov se je bistveno povečala v preteklih letih, zato so potrebna nova pravila, ki bodo dopolnila obstoječa pravila in zakonodajo. Eh, in raziskave so pokazale, da so eh, cene eh, tri do štiri krat večje na tem področju od domačih cenah. 40 odstotkov cen prekomenjih paketov se ne more pravičiti za ekonomskimi razlik, razlogi, naprimer stroški dela in podobno. Visoki stroški pa zelo bremenijo potrošnike pri čezmejnem nakupovanju proizvodov preko spleta. Visoke cene Eh, dostave so tudi ovira za e-trgovce eh, na drobno, ki prodajajo na spletu. To bolj vpliva na mala in srednja podjetja, kot pa na velika podjetja. Eh, moj osnovni cilj, ko sem delala na tem poročilu, je bil, da se oblikujejo boljše odnosi na trgu poštnih uslug, poštnih storitev, zato da bi te storitve bile čim cenejše. V razgovorih z eh, družbeniki eh, sem predložila eh, predloge in sicer za tiste pošiljke, ki nima več kot 31,5 kg. Ta uredba se ne bi uporabljala za tiste, ki imajo manj kot 50 zaposlenih s polnim delovnim časom, Eh, potem začasno zaposlenih, samozaposlenih in eh, zaposlenih s polovičnim delovnim časom, eh, pa tudi za osebe, ki delujejo za pogodbena podjetja, naprimer pri razvrčanju in distribuciji teh paketov. Mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem, da je na trgu poštnih storitev potrebna večja transparentnost. V to uredbo moramo vključiti vse operaterje, ki se ukvarjajo za poštnimi storitvami in ne samo tistim, ki nudijo univerzalno univerzalne usluge. Na ta način bomo lahko najbolj realizirali cilje te uredbe in to je zlasti transparentnost in nižja cena dostave. S pomočjo predlogu sprememb sem želela eh, zaščititi poslovne podatke ponudnikov um, dost, izvajanja poštnih storitev. Mislim, eh, da eh, je zelo pomembno obravnavati tudi terminalne tarife, eh, kajti včasih se oblikujejo v zelo izključnih pogojih in tudi tu bi transparentnost imela zelo velik vpliv pri realizaciji ciljev te uredbe. Na drugi strani pa razumem, da so e, tarife e, in terminalne tarife zelo e, občutljivi poslovni podatki in zato jih moramo obravnavati zelo pazljivo. S tem predlogom želimo ohraniti Eh, zaupnost teh tržno senzibilnih podatkov. Eh, z regulativo pa želimo omogočiti eh, cenovno dostopne tarife in možnost za obrazložitev nerazumno visokih tarif. Zauzemam se za to, da bi imeli dve verziji poročila komisije in sicer eno tajno in eno javno. Eh, skratka, eh, dostop eh, do mrež ponudnikov univerzalnih solitev, nekaj, kar je nujno za mala in srednja podjetja, ki niso dovolj velika, ki nimajo tolik, to, tolikšen obseg storitev, da bi lahko razvila ustrezno mrežo za dostavo na daljena področja oziroma da bi lahko sklepali z drugimi subjekti sporazume o čezmejnem sodelovanju. Cene bi se zmanjšale v korist potrošnikov, to bi bilo bolje za konkurenčnost in dostava eh, paketov eh, bi na ta način lahko prispevala k oblikovanju novih in inovativnih eh, rešitev. In sicer na delavnici na to temo je bila izražena skrb v zvezi z šestim členom in menijo, da bi to lahko pripeljalo do cherry pickinga, zato eh, sem eh, v okviru šestega eh, člena to omejila samo na mala in srednja podjetja. Nekaj predlogov sprememb sem oblikovala tudi v smislu oblikovanja dodatne vrednosti in sicer dostava paketov bi morala Eh, vključevati več informacij za potrošnike, prav tako zahtevam, da se v uredbo vključijo različna, um, različne rešitve glede vračanja blaga, eh, kajti potrošnik praviloma ne ve, kakšne so vse njegove možnosti. Veselim pa se že sodelovanja z poročevalci v Senci in z ostalimi kolegicami in kolegi z dodatnimi antmaji. Mislim, da bi ta uredba lahko postala še boljša, še bolj ambiciozna za končne potrošnike potrošnike poštnih storitev. Hvala. Antonio Lopez. Antonio Lopez. Thank you, uh, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente. In sicer eh, bi se najprej eh, zahvalil eh, za te predloge. In kot smo že rekli na drugih sestankih in konferencah, kjer smo sodelovali, e, mislim, da je potrebno, da delamo na osnutku tega predloga in da uredbo oblikujemo nekoliko bolj ambiciozno. Mislim, da se tukaj strinjamo tudi eh, kot potrošniki in to smo pravzaprav mi vsi. Eh, mi želimo transparentne informacije, eh, kakovost, dostop, vse to želimo še izboljšati in prav tako želimo bolj potrkati, na, bolj podariti pravice potrošnikov in okrepiti to vrstne mehanizme pri čezmejnih storitvah za potrošnike in za srednja in mala podjetja, je pomembno, da izboljšamo konkurenčnost. Glavno vprašanje je, ali moramo eh, to prenesti tudi na eh, paketne storitve na splošno, ne da bi se omeli na univerzalne eh, storitve, ali naj se koncentriramo samo na določen eh, del, na člene 4 in 5 te uredbe. Zanima me tudi stališče drugih. Pri 3.6 smo rekli, eh, vsi trgi so enaki, tudi kar zadeva velikost eh, trga, je potrebno, da vsi ponudniki storitev. Eh, da morajo podati določeno kvoto informacij. Drugo vprašanje pa je razmišljati o tem, eh, kaj pomeni znatni tržni delež oziroma kvota ali to 10, 15 odstotkov ali koliko. In potem univerzalne storitve, storitve za vse. Um, in sicer poskrbeti, da ne bo cherry pickinga, da bi si nekdo izbral samo rentabilne trge, dobičkonosne trge. Uh, Eh, mislim, da bi tu lahko pomagali za našimi predlogi. Eh, pomembno je, da je zagotovljen eh, dostop in tudi pogoji morajo biti izpolnjeni. Poleg tega smo se zauzeli za to in to je povedala tudi poročevalka da so cene ustrezne za potrošnike, srednja in mala podjetja eh, in da to spodbuja digitalni trg. Annelien von Boyset, eh, zastavila vas bom well, po treh minutah. Eh, hvala, Viki. Najprej zahvala poročevalki za osnutek. Bilo je nekaj prilagoditev v primerjavi za predlogom komisije, zlasti kar zadeva bolj jasno definicijo, kaj je paket in ta definicija je bila še dodana pri paketih storitvah. Mislim, da eh, bolje, ko so koncepti pojasnjeni, bolj pomembno je to za pravno varnost. Glede končnih cen, mi moramo gledati, da cene, o katerih govorimo, eh, da so to zaupne eh, informacije podjetja, kajti ne mora biti cilj in smotr, da. Um, neustrezno ravnamo z informacijami. No, veselime, da je poročevalka to tudi upoštevala, kdo naj bi do tega imel dostop. In sicer potem je to odprt dostop do mrežja za srednje mala podjetja, to je pristop, ki ga lahko podprem. Eh, pri novih akterjih, slasti pri srednjih malih podjetjih, je zelo težko razvijati svoje lastne mreže, in samo za mala in srednje velika podjetja eh, je tako, da univerzalni ponudniki predstavljajo veliko konkurenco, ne sme biti zlorab, mislim, da imamo zelo dobro kompromisno osnovo, potem pa še pripomba, eh, ki je bolj horizontalne narave. In sicer vidimo, da so pragovi še vedno visoki, da so močne obremenitve zaradi različnih eh, obveznosti informiranja, eh, ki pa niso nujno potrebne. Komisija je po lastnih raziskavah ugotovila, da je samo 50 odstotkov eh, cen prizadetih zaradi tega. Komisija prav gotovo tudi ve, kje so dejanski problemi in v okviru boljšega oblikovanja zakonodaje bi bilo morda boljše eh, tukaj eh, vzpostaviti sistem gradacije v prvi fazi, eh, bi šlo samo za posredovanje določenih setov podatkov in če bi potem prišlo do problemov pri določenem ponudniku, ki ima naprimer previsoke cene, potem bi lahko vključili drugo fazo in pridobili še dodatne informacije skratka tako, da ni nujno, da bi vsakdo vedno moral posredovati vse informacije, kar bi pomenilo veliko eh, upravno breme. In mislim, da je dobro, eh, da ne gre samo za univerzalne storitve, ampak za vse ponudnike paketnih storitev, ki bi bili podvrženi um, tem pravilom, tudi tisti, ki um, ne ponudijo samo univerzalnih storitev. Hvala lepa. Dita Šeranzova. Dita Čeranzova. Hvala, gospod predsednica. Najprej bi se zahvalila poročevalki za osnutek. Nasplošno smo eh, zadovoljni z njim. No, nekaterih stvari ne podpiramo, recimo sprememb v zvezi z izračunom števila delavcev. Poročevalka ima prav, ko razširja področje uporabe in zajema vse ponudnike, ki dostavljajo pakete in ne samo ponudnike univerzalnih storitev. Glede pošiljke tako, ne glede na to, ali gre za malo ali veliko podjetje, vsako podjetje želi vedeti, kakšne so možnosti, ki jih ima na voljo. Če bomo imeli te informacije, na spletni strani komisije, bo to vsekako koristno zrasti, če bo v formatu, ki je strojno obedljiv. In tiste informacije, ki se predložijo enkrat, ne bi smele biti zahtevane še enkrat. Torej, uporabljati je treba načelo samo enkrat. Države članice bi si morale izmenjevati informacije, informacije med upravami. Ne bi smeli zahtevati od podjetij, da vedno znova pošiljajo iste informacije. Ko gre za člen 5 in odločitev o tem, kaj je tisto, kar si lahko nekdo privošči, eh, bo naša skupina potrebovala še nekaj časa, da preuči direktivo o poštnih storitvah, da se zagotovi skladnost. Glede člena 6 pozdravljamo omejitev te določbe na MSP-je. Ni potrebe, da zajamemo tudi velika podjetja za dostavo paketov. Na ta način bodo ti tudi nacionalni regulativni organi eh, morali sodelovati v nečem, kar naj bi bilo eh, izključno komercialno poslovanje. Zahvaljujem se za eh, to poročilo, mislim, da nas čakajo zanimive razprave. Hvala, eh, gospode Jung, hvala, gospod predsedujoča, čisto na kratko. Eh, zelo veliko smo dobili materijala eh, strani lobistov, nekateri se pritožujejo, Eh, zaradi eh, tvegan, ki jih lahko prinaša eh, razkritje podatkov, ki so občutljivi, kar zadeva konkurenco in potem administrativno breme, ampak paketne pošiljke morajo biti seveda dostavljene po razumni ceni, strinjam se s kolegi, ki pravijo, da moramo še naprej razmišljati o tem. Eh, in sicer se mi zdi razmišljanje, ki je zelo zanimivo, da je treba pogledati, kje so pomakljivosti, nepravilnosti in potem se lotiti teh nepravilnosti. Mislim, da je to najboljši princip. Eh, preden bo rok potekal, bomo podali še ostale predloge sprememb, ampak kot eh, že rečeno, tu je treba dobro razmisliti in nekako še nismo našli rdeče niti. Haskaldor. Pascal Duro. Hvala, Biki, zelo na kratko. Želim se zahvaliti poročevalki za odlično opravljeno delo doslej in mi seveda podpiramo eh, njeno željo, da se izboljša dostava paketov na notranjem trgu. To je zelo pomemben element in treba je povečati preglednost in tudi informiranje potrošnikov. Ustrajali pa bomo na dveh točkah eh, in ti delimo sporočevalko in sicer konkurenčna pravila ne, ne smejo in ne morejo biti predviza za znižanje univerzalne storitve. To je zelo pomembno. Tako da ne bo um, obviran uh, splošni interes pri javnih storitvah. To je treba na vsak način zagotoviti in potem seveda nediskriminiran dostop pri čezmejnih dostavi paketov. Nočemo, da bi neki veliki operaterji uh, imeli korist uh, od tega in um, oni tudi ne čutijo eh, teh eh, bremen, torej, um, in da bi sami lahko uporabljali te infrastrukture. In treba je torej omogočiti dostop eh, evropskim MSP-jem, um, tako da se bo odprla konkurenca tudi za nje. Um, Torej, na vsak način bomo vložili predloge sprememb v zvezi s členom 36. Thank you. Are there any other shadows from the other group? Hvala. Imamo še kakšnega poročevalca v senci? Uh, ne, potem pa Gutierrez Berto. Hvala lepa, hvala za delo, ki ga je opravila poročevalka. Na samo nekaj manjših točk. Eh, najprej informacije o cenah, potem končne cene, te informacije eh, ne morejo zahtevati samo izvajalci univerzalnih storitev, ampak eh, so potrebne za trg izvajalcev. Je nekaj držav, eh, ki operaterjev ne gleda kot na ponudnike univerzalnih storitev, ki pa imajo vendarle zelo velik trg. Pomembna je zaupnost Eh, tarif, potem informacije o končnih cenah, eh, včasih imamo eh, dogovore in sicer podatki, ki bi morali biti zaupni zaradi konkurenčnosti. Potrebno je, da potrošnik to izkoristi za prave cilje in da se prepreči, da bi cene neupravičeno napihovali informacije, razpošilja informacij med eh, državami. Eh, tu je pomembno, eh, da gredo informacije Evropski komisiji in ne nacionalnim uradom za konkurenčnost. Šesti člen. Tu moramo nasplošno razmišljati o tem, kako kakšen je bo dostop do omrežji. Ali naj bi bilo to možno samo za izvajalce univerzalnih storitev ali pa naj bi to bil nek splošen dostop. Poleg tega je po mojem mnenju pomembno, eh, da eh, zlasti upoštevamo tudi eh, delojemalce, namreč zelo veliko je delavcev, ki izvajajo zlorabe za samostojnimi podjetniki z torej, delavci, delojemalci, eh, ki niso v neposrednem delovnem odnosu z njimi in to definicijo bi morali razširiti, zato da tu ne bi prihajalo do zlorab in ta pravna eh, vrzel se ne bi izmela izkoriščati za tiste, ki so samostojni. Carlos? Dobrega, senjor prezident. Hvala predsedujoča. Eh, hvala poročevalki. Mislim, da se vsi strinjamo, da gre za to, da spodbujamo spletno trgovino in zato je treba delovati na vseh področjih, kjer je možno to pospešiti. In to pomeni vse, kar je povezano z zaupanjem, z hitrostjo razpošiljanja za distribucijo in za upanje. Skratka, gre za to, da blago dospe do potrošnikov, do ljudi, gre pa tudi za to, da je možno blago vrniti trgovcu oziroma proizvajalcu, če je to potrebno. Potem so tu eh, direktiva o poštnih storitvah, sem sodijo eh, pisma in priporočene pošiljke mislim, da ne bi bilo smiselno to razširjati, če naj to ne bi veljalo za vse. Gre za dostavo paketov, ne sme biti tako, da bi to veljalo samo za eno vrsto podjetij in za druga ne, kajti potem imeli nelojalno konkurenco. E, Morajo iti vendarle za univerzalne storitve. E, to pomeni, Ta ureditev bi morala veljati za univerzalne poštne številke, za vse, eh, kajti sicer bomo dobili nelojalno konkurenco. Zato podpiramo poročevalko eh, v njenem predlogu. Eh, sicer pa bomo imeli neenakost na trgu, ko bodo neka podjetja lahko imela velike izboljšave, za eh, druge pa bodo pravila zelo stroga. Želimo, da trg deluje, da je potrošnik zaščiten in eh, tu je pač treba ravnati na ustrezni in pravičen način. Andreja Švab. Ja, eh, hvala, predsedujoča, torej čisto na kratko, najprej hvala. Eh, poročevalki problematika tukaj, mislim, da nikakor ni tako enostavno rešljiva in zato je eh, njeno delo, pa tudi to, eh, kar je povedal Antonio Lopez, torej delo poročevalcev v senci tista pot, po kateri moramo iti. In pri vprašanju, Eh, kako izvajati pritisk na določene ponudnike eh, v Evropi. Tu moramo doseči napredek, ampak eh, tisti, ki pa že izvajajo neke evropske ponudbe, pa ne smemo vrči, vreči v isti lonec, kajti razlika je, ali eh, v neki državi članicami ščitim trg in eh, zahtevam visoke cene eh, ali pa odprem trg in imam potem težave za dostavo številom paketov v določenih državah. Zato se zauzemam za to, da pri šestem členu dejansko natančno pogledamo, ali je ta regulacija cen ex ante za univerzalne storitve tako zelo enostavna. Eh, to, eh, kar je predsednik komisije eh, zapisal v beli knjigi o prihodnosti Evrope, lahko postane konkretno. Kaj ti sprašujem se, zakaj nekatere države članice stokajo nad visokimi cenami, zahtevajo pa najviše cene v celotni Evropi. Skratka, vsaka država članica oziroma njihove vlade morajo prevzeti določeno odgovornost. Tu prav gotovo obstaja neka subsidijarna možnost, kot pa ex ante deregulacija. Skratka, pri šestem členu moramo biti dejansko zelo pozorni. Hvala. Um, Hvala lepa. Dovolite mi par besed še z moje strani. Hvala za vaše delo država članica, ki jo zastopam, ki je še vedno država članica, ima eh, eno najvišjih stopen e-trgovine v Evropi. Hkrati je pa tudi zelo konkurenčna eh, s eh, svojimi storitvami, čezmejnih storitev dostave paketov. Imamo 14 različnih ponudnikov. In eh, stranke dobijo dobro storitev. Seveda te Ta podjetja morajo tudi precej investirati, potrebujejo stabilen donos za naknade investicije, da vzdržujejo svojo infrastrukturo. Težko bi od enega seta teh podjetij zahtevali, da razkrijajo podatke od drugega seta, druge polovice, pa ne. To se mi ne zdi smiselen pristop nerazkritje je pokrito že s konkurenčnim pravom. Tako da mislim, da lahko najdemo boljši način za urejanje tega področja. Regulacija je potrebna tam, kjer obstajajo dokazi, da je potrebna. Torej v našem primeru ne moremo najti ene rešitve za vse, kajti imamo zelo različne uh, načine konkurence. Komisija je na vrsti. Uh, Hvala lepa za koristne predloge, recimo definicija uh, paketa v drugem členu, pa vse, kar ste povedali v zvezi s členom 6, potem ocena tarif v členu 5, menimo, mm, da obstajajo možnosti, da bi to bilo čim manj obremenilno. Komisija nikoli ni želela, da bi se preučevale vse tarife, temveč samo tiste, kjer potrebujemo dodatno pojasnilo. No, naj še povem, eh, mislim, da je prišlo do nerazumevanja glede eh, razširitve področja uporabe člena 4 in 5 na vse eh, gospodarske subjekte. Nekateri ste že povedali, da potrebujemo vrhovne storitve na tem področju že kar precej konkurence in menimo, da nam tega ni treba dodatno urejati. Zakaj se v členu 4 in 5 omejujemo samo na ponudnike univerzalne storitve? Zato, ker oni morajo zagotavljati storitve, ki si jih uporabnik lahko privošči in ki zahtevajo eh, določeno področje, hkrati pa so podjetja deležna potem določenih ugodnosti na področju DDV recimo. No in mislim, da je to boljši pristop, kot da bi imeli vsega, nešteto različnih tarif. To je torej del skupnega enotnega digitalnega trga. Imamo tudi eh, druge primere, recimo sofinanciranih platform, ki zagotavljajo storitve majhnim uporabnikom in pa prodajalcem na drobno. Želeli bi se eh, izogniti preveliki obremenitvi gospodarskih objektov. Nismo želeli ocenjevati eh, cen vseh teh gospodarskih subjektov. Hvala lepa, dovolite mi, da končam. Eh, hvala vsem kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Veselim se eh, podpore, ki ste jo izrekli za mala in srednja podjetja. Zanimiv je tudi predlog, ki zadeva zmanjšanje administrativnih bremen. Strinjam se za zaskrbljenostjo Serča. Eh, glede eh, samozaposlenih delavcev in eh, za to, kar zadeva tarife in končne cene. Prav tako to, kar je povedala Viki in sicer primer, se mi zdi zelo dober, ki ga je navedla, vsi trgi niso enaki, vendar pa moramo najti določeno ravnovesje. Naša naloga je, da poskrbimo za potrošnike, in uh, seveda so vsa pričakovanja usmerjena proti njim. Torej, še enkrat hvala vsem. Rok uh, za uh, vložitev predlogov sprememb je 29.3. Hvala. Hvala lepa. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo na lastno pobudo. Gre za daljšo življenjsko dobo za izdelke. Poročevalec je Pascal Durand. Paskal, ali se lahko prosim držite petih minut za predstavitev poročila? Hvala. Ja, se bom poskusil držati. Če praviš pet minut, bom se poskušal držati petih minut. Torej, iz praktičnega vidika eh, naslednje želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so že posredovali predloge sprememb malo več kot 200, um, analiziral sem tudi mnenje eh, Kristel uh, Šadlmoze in eh, to sem poskusil seveda uh, vključiti, kajti tudi na to mnenje je bilo približno 100 predlogov sprememb. Vse to sem poskusil upoštevati, torej iz praktičnega vidika, ker imamo v, tore, v četrtek sestanek poročevalcev v Sinci, je treba do jutri opoldan eh, pripraviti kompromisne predloge in to pravim zato, ker vem, da nekateri poročevalci v senci so zaskrbljeni. Poskusili se bomo držati tega roka do jutri. Zelo na hitro. Veselim se predvsem eh, prispevkov eh, drugih. Eh, tu gre, eh, trenutno teče ta razprava o predlogih sprememb. Eh, kar zadeva programirano zastaranje, to je nekaj, kar nisem poskusil preveč formalno vključiti to, v to poročilo, kajti tu gre bolj za polemično vprašanje um, in jaz se tega nisem hotel lotiti tega, ampak veliko je bilo potem razprave o tem in dobil sem 16 predlogov sprememb o tem vprašanju. Nekateri to želijo črtati, nekateri to želijo definirati, nekateri želijo celo predvideti sankcije v primeru nespoštovanja. Uh, te um, eh, prepovedi um, programiranega zastaranja. Poskusil sem najti neko umisno uh, eh, pozicijo stališče. Torej, uh, sedem glavnih osi, ki jih predlagam v tem poročilu, uh, bo verjetno torej pre, eh, predmet kompromisov, predvsem torej gre za življenjsko do, dobo blaga, za odpornost, za popravljivost, za krožno gospodarstvo, eh, potem informiranje potrošnikov, eh, potem programirano zastaranje, o tem sem že nekaj povedal, potem zakoniti, ni ta garancijska doba in potem eh, novost v tem poročilu je predvsem zastaranje programske opreme in to je vedno pogostejši pojav in s tem se mora ta odbor ukvarjati. Kaj ti eh, to bo vedno bolj vplivalo tudi na eh, pravice potrošnikov. Torej, eh, mislim, da nisem izkoristil niti teh pet minut, eh, ki si mi jih dala na razpolago, ampak Eh, veselim se, kot rečeno, sedaj razprave, ki bo sledila. Hvala. Prva je Adam Schenfield. Hvala. No, na začetku se želim, se želim seveda pohvaliti, eh, da ste dali pobudo za to poročilo, eh, kajti mislim, da je to bila pravilna ideja, tako kot je tudi mnogo drugih dobrih idej vendar hudič je potem v podrobnostih in ko gre predvsem za izvajanje. Ideja sama po sebi je dobra. Vsi, dobra, vsi želimo kupovati dobre izdelke, ki se ne bodo takoj pokvarili in če se nek izdelek pokvari, potem vsi upamo, da ga je možno popraviti v idealnem primeru. Eh, v idealnem primeru, da ga lahko popraviš sam ali pa da pošleš določen izdelek nazaj. Seveda je treba izključiti čevlje ali tudi obliko, kajti vsako sezono hočemo nove čevlje in novo obliko. Ampak to, kar je pomembno, je, kako se potem izvajajo in uresničujejo te velike ideje. Naslov tega poročila kaže, da gre za koristi za potrošnike in podjetja. In chair. Um, bi želeli imeti tako uredbo 225 predlogov sprememb, je eh, bilo, se pravi, da niso vsi zelo srečni s tem. In gre predvsem za to, da um, pač ni tako, da, da je lahko um, nekaj koristno za potrošnike in podjetja. Nekdo mora plačati za to. Če tu gre enostavno za trg. Če želimo izvajati ta pravila, kot so predvidena, potem nihče ne bi, um, ne bi bil vesel, ker bi eh, zgubili potrošniki in podjetja, predvsem MSP-ji. Ne bi bili sta, v stanju spoštevati teh pravil in trg bi izginil. Trg mora biti tisti, ki je glavni regulator. Torej, To eh, je bila torej moja splošna pripomba. Sedaj pa želim v tem kratkem prispevku opozoriti na nekaj vprašanj, ki se mi zdijo pomembna in ki bi jih morali bolj izpostaviti v tem poročilu. Mislim, da bi morali se bolj iz, izreči za pravico do eh, nadomestila, do vračanja, tako da bi torej lastnik Um, in tudi lastnik nekega izdelka bi moral biti v stanju, da določene zadeve sam popravi. Ampak evropska zakonodaja tega ne uh, olajšuje, naprimer dostop do nadomestnih delov. Uh, in tudi avtorizirane trgovine za nadomestne dele. Torej, če želimo izboljšati um, um, določbe za potrošnike, bi morali iti v tej smeri. E, torej, izdelki naj bi bili bolj zanesljivi in tudi laže popravljivi. In sicer ne samo v avtoriziranih delavnicah ali v trgovinah, temveč e, moral bi imeti pravico, da um, uporabiš um, nadomestne dele tudi drugih ponudnikov na osnovi um, izkušenj bi to lahko vodilo do zmanjšanja stroškov za 90 do 100 odstotkov pri popravilih. Bom pa vzel, hotel sem Eh, omeniti še več primerov, vendar nimamo dovolj časa. Zadnja stvar, ki jo želim povedati, je naslednja. V gospodarstvu si moramo prizadevati najti soglasne rešitve. Zadnji inštrument pa je davčni sistem in tu eh, je eh, priporočeno, da uporabimo davčni sistem za stimulacijo trga. To pa ni dobra rešitev. Torej, res imamo zelo gost dnevni red in eh, že na zadnji seji sem rekla, da bom pazila na to, da se bomo držali časa za razprave in zato bom prosila poročevalce, da niso daljši od pet do šest minut, eh, poročevalci pa naj ne bi bili daljši od štirih minut. Torej, veliko dela imamo v odboru in pravzaprav uh, nimam druge možnosti, kot pa da vam pos, pošljem mail in uh, da opozorim na ta pravila, ki veljajo. Lisija Konsari. Mm, hvala. In sicer pogosto pravimo, eh, da je Evropska unija zelo daleč od ljudi, ampak pri tem vprašanju pa to ni tako. Sedaj smo zelo blizu potrošniku in mi govorimo o daljši življenjski dobi za izdelke. Najprej hvala poročevalcu. V mnogih točkah se z njim strinjam in zelo sem vesela tega, da je upošteval tudi moje predloge sprememb. Morda um, ehm, dožnost um, ehm, garancije jamstva. Seveda mora potrošnik imeti možnost izbire. Bodi si, da se proizvod lahko popravi eh, ali pa lahko potrošnik dobi nazaj svoj denar oziroma ga lahko kupi za eh, manj denarja. Eh, proizvajalec jamči za vse te probleme. In Seveda bi bilo lepo, če bi lahko popravljali proizvode, na ta način bi lahko ustvarili nova delovna mesta. Eh, želim pa še enkrat ponoviti, da mora kupec imeti možnost izbire med temi različnimi opcijami, eh, če je možno popravilo proizvoda, eh, potem je tudi pomembno, da se podaljša eh, garancija. Eh, to je sedaj zelo blizu Demontjevemu poročilu in zdi se mi zelo pomembno, da imajo države članice pravico Eh, do eh, uporabe močnejše zaščite potrošnikov v tem smislu. Naprimer, eh, govorila sem o podaljšanju obveznosti garancije. To je en tak primer. In še vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno. In to je povezano s tem, da potrebujemo nadomestne dele in pomembno je, eh, da te nadomestne dele tudi lahko dobimo. In obstajati bi morali tudi roki, Eh, za to, v kakšnem času lahko dobimo eh, nadomestne dele in to še nekaj časa potem, ko teh proizvodov ni več možno kupiti na trgu. In kot že rečeno, potrebujemo tudi forum za potrošnike, kjer bi obravnavali to vrstno vprašanje. Eh, seveda je tudi pomembno, da razvijamo kriterije trajnosti za proizvode. In ti trajnostni kriteriji bi morali biti razviti na različnih ravneh. Eh, tudi mi, politiki, bi morali razmišljati o tovrstnih trajnostnih kriterijih proizvodov. Eh, in še čisto na kratko o državah članicah pomembno bi bilo, da bi države članice proizvajale visoko kakovostne proizvode in proizvode, ki bi bilo mogoče tudi popraviti. Poročevalec govori o poenostavitvah. Ne razumem čisto dobro, kaj misli s tem ne sprejemam tega, da bi zmanjšali varstvo potrošnikov v tem kontekstu. Če je to mišljeno s tem, hvala. Hvala. Naslednji na vrsti Dan Dalton. Hvala, Viki. Želim se zahvaliti poročevalcu za to poročilo. Eh, dejstvo, da je več kot 200 predlogov sprememb, eh, kaže, da eh, gre za veliko zanimanje za to poročilo. Daljša življenjska doba, doba za izdelke je seveda pomembna. Um, mislim, da je to um, poštena razprava. Tudi sam sem pripravil 20 predlogov sprememb eh, tako, da bi um, predvsem um, omogočili tudi uporabniku večjo izbiro in tudi dostopnost. Kar zadeva popravilo, vsi se strinjamo, da naj se spodbujajo popravile, da se zmanjšajo odpadki in tudi eh, da se zmanjšajo stroški, vendar nočemo, da bi eh, potrošniki bili prisiljeni svoje izdelke vedno znova dati v popravo. Kajti eh, mislim, da moramo Eh, najti pravo ravnovesje. Tudi podjetja se morajo prilagoditi eh, praksam v zvezi s krožnim gospodarstvom. To ne pomeni samo novo oblikovanje izdelkov, temveč tudi, da investirajo v usposabljanje delovne sile. Torej, eh, eh, eh, eh, In fleksibilnost ni nujno najbolj pragmatična rešitev. Preglednost se mi zdi, da je zelo pomembna, tako da uporabniki vejo, kaj si lahko pričakujejo od svojega izdelka glede trajnosti. Strinjam se s poročevalcem, da naj bi nekateri izdelki eh, visoke kakovosti in dragi imeli tudi daljšo garancijsko do dobo. Nekatere države članice napredujejo na tem področju. Eh, uporabniki nekako ne smejo izgubiti obstoječih pravic. Torej, državam članicam morajo um, imeti pravico, da ohran, eh, ohranjajo tudi strožje določbe um, ne bom več celoti uporabil teh eh, štiri minut na vsak način, se pa veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalcem Dita Šaracova. Hvala, gospa poročeval, eh, gospa predsednica, tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu po daljšanje življenjske dobe za izdelke, eh, prinaša korist eh, za mnoge sektorje in tudi za potrošnike, vendar kako doseči eh, ta cilj, da se zmanjšajo negativne posledice zaradi kratke življenjske dobe izdelka. Eh, izdelka. Um, torej, ekonomija popravil in da bi to bilo bolj privlačno, je ena od eh, možnosti, ena od eh, poti. In moramo spodbujati tako potrošnike, kot tudi proizvajalce, tako da bo to win-win situacija. Potrošniki morajo videti več o izdelku, ki ga imajo. E, torej, e, potrošniki morajo biti e, dobro obveščeni, preden kupijo tak izdelek, s tem, da. Eh, zagotovimo kampanje za ozaveščanje, kako podaljšati življenjsko dobo eh, za izdelke, tako kot je to predvideno tudi v poročilu. Ali tudi s tem, da spodbujamo odvorno ravnanje potrošnikov, tako kot so predlagali nekateri v predlogih spremim. Druga stvar je, da se poenostavi informacija, um, za um, potrošnike, da dajo um, izdelke v popravilo. In to velja tudi eh, tako za digitalne osebine, kot tudi za druge. Tudi jaz sem eh, to uh, pri, eh, pripravila tako, tak predlog sprememb. Torej gre eh, naprimer tudi za priročnik, ki naj bi bili napisani tako, da so lažje razumljivi, torej kako popraviti nek izdelek. Potem imamo seveda tudi spletne pl platforme, ki eh, bi lahko ponujali take e, informacije. Ne strinjam pa se e, z obveznim označevanjem, tako kot sem povedala že zadnjič in zato sem črtala vse reference na to um, obvezno označevanje. Um, in mislim, da to ne zagotavlja jasnih informacij za potrošnike, temveč um, to bi vodilo do um, preobilja informacij in um, v bistvu je to tudi v nasprotju s cilji, za katere nam gre pri um, pogodbah, ki se sklepajo med trgovci in potrošniki. Um, potem, kar zadeva definicijo trajnosti, um, um, torej v svojih predlogih sprememb mislim, da bi mnogo um, moralo biti prostovoljno, ne pa nekaj, kar je odrejeno. Kar zadeva zastarja, zastaranje, um, sem za to, da se prepove program, to programirano zastaranje. Sicer pa imamo tudi že predpise, um, ki um, omogočajo ugotovitev take programirane opreme za zastaranje. Ampak vendar se malo sprašujem, kako to doseči. Ne moremo se. Um, eh, zanesti samo na žvižgače, temveč za to potrebujemo seveda tudi objektivne informacije. Veselim se nadaljnega dela na tem dosjeju. Ni nekoga, nekoga izgube, je pa tu Marko Zulo za EFDD. Hvala, gospa predsednica, hvala poročevalcu. S predlogi sprememb, ki smo jih vložili, um, um, želimo vzpostaviti tudi naše ideje družbe. Torej e, pravimo, da danes trg deluje tako, da ga ni možno spremeniti. Mi pa smo mnenja, da je ravno nasprotje res. Torej mi si želimo družbo, e, kjer bi izdelki imeli dolgo življenjsko dobo in kjer jih je možno popraviti in da se jih ponovno uporabi ali reciklira. Torej mi utemeljujemo svoje e, predloge s eh, krožnim gospodarstvom in tudi državljani si to želijo, kajti dovolj imajo z eh, izdelki zelo kratko življenjsko dobo, čeprav bi morali biti uporabni dalj časa. Gre torej za vzpostavitev novega modela ekonomije ki temelji na popravljivosti na lokalni ravni in s tem bi spodbujali tudi um, posebne kompetence, ki jih ni možno preseliti drugam. To je pomemben vidik in zato. Um, Torej, potem tudi e, e, zakonita garancijska doba, ki naj bi bila podobna um, res um, dejanski življenjski dobi uh, nekega izdelka. Um, Um, drugače nekako silimo k novemu nakupu, potem nadomestni deli morajo biti prav tako na razpolago. Torej, treba je izvesti vse okrepe, ki bodo spodbudile potrošnika, da bo dal prednost popravilu namesto nakupu novega izdelka. Uh, kot, političn, kot politiki moramo eh, pri tem spodbujati eh, takšne prakse, ki eh, bodo omogočile razvoj tega modela ekonomije. Naprimer, da se investira v. Cittadini, che quindi poi verrebbero. Um, torej, da, da predvsem obveščamo tudi v medijih o tem uh, in potem tudi, da se olajša možnost, da sam popraviš določen izdelek. Uh, eh, kaj ti nekateri, um, in to smo tudi že slišali, um, ugrajujejo programirano zastaranje, kar je pravzaprav goljofija. In mislim, da je naloga politike, da uh, eh, pokrepi si prizadeva na nek drugačen model v prihodnosti. In pri razpravi o predlogih sprememb upam, da, uh, bomo, da bomo šli v to smer. Za 20 minut že zaostajamo, štirje eh, so se še prijavili, eh, torej vsak dobi eno minuto, Ljučano Pozan odličnem izvedu. Hvala poročevalcu za to odlično poročilo. Hvala vsem kolegicam, kolegam, ki si prispevajo, da bi to postalo še boljše za okolje in potrošnike. Državljani se pogosto oglašajo, da potem, ko poteče garancija, da se proizvod pokvari. E, in ta okvara je običajno taka, da je ni mogoče odpraviti in proizvoda popraviti. Prav tako so rezervni deli zelo dragi. Eh, in pogosto se pritožujejo tudi mojstri, ki te naprave eh, popravljajo, da je posel zelo slab, zato, da, ker ljudje niso motivirani, da bi dali proizvod v popravilo. Cena rezervnih delov je pravzaprav skoraj eh, že polovica nove priprave oziroma proizvoda. S pomočjo predlogov sprememb sem zahtevala, da bi uvedli oznako, Eh, ki bi eh, kazala na trajnost proizvodov in na ta način bi državljani bili prepričani, eh, kakšen proizvod kupujejo in bi bili pripravljeni zanj tudi več plačati. Zelo veliko naših državljanov meni, govornico predsedojoča prekinja. Gospa Grapini. E hvala predsedujoča, to je zelo pomembno poročilo. Eh, in poročevalec in poročevalci v senci imajo zelo veliko odgovornost. Tudi sama sem podala predloge sprememb, ki so zelo pomembni in sicer vsi se mi zdijo zelo pomembni. Eh, mi moramo imeti norme, standarde o koriščenju določenega proizvoda navodila za uporabo morajo biti enostavno razumljiva, eh, da končni potrošnik eh, ta proizvod lahko tudi ustrezno uporablja. Potrebno je ravnovesje med eh, pravicami uporabnikov in pravicami srednjih in malih podjetij. Garancija mora biti usklajena, harmonizirana v okviru skupnega trga. Eh, življenjska doba ne sme biti različna v različnih državah. Eh, potem odločitev kupca, eh, ali bo dal ta proizvod popraviti ali ne, ta opcija mora obstajati. Gospa Kolinange? Ja, frau vorsitzende, liebe... Gospa predsedojoča, drage kolegice, dragi kolegi, najprej prezačna hvala. Hvala. Eh, poročevalcu. Eh, sem poročevalka v Senci za odbor za okolje, zato ta dosje spremlja z velikim zanimanjem. Ekološke prednosti dolgoživosti proizvodov so jasne. Eh, proizvod za daljšim življenjskim ciklom potrebuje manj delov, imamo manj smeti, manj energije za proizvodno. Poročevalec postavlja eh, zahtevo ekonomskega modela, ki je osmerjen v eh, korist, to je za eh, kraljevska pot. Jaz gledam na to nekoliko bolj skeptično, v mnogih stvarih je to primerno, ne pa v vseh vprašanjih in tu moramo iskati diferencirane možnosti in rešitve. Eh, mislim, eh, da se bo gospodarstvo prilagodilo tem izzivom in da bo v eh, okviru svojih poslovnih modelov začelo proizvajati proizvode, ki jim bodo imeli daljši cikl, ki jih bo mogoče popravljati. Predsedojoča prekinja govornico. Krista Šaldemozer je naslednja govornica, pravi predsedojoča. Hvala. Hvala. Um, torej, upam, da bo čim več eh, predlogov sprememb eh, tudi vključeno v to poročilo, kajti eh, potrebujemo zakonodajo na tem področju in to je treba povedati komisiji. Komisarka Tajnen je govoril v odboru Envi o um, direktivi za ekodizajn. In če imamo zakonodajo na tem področju, to spreminja stvari. Pri področju um, energije nam je, um, nam je uh, uspelo varčevati z energijo s takimi predpisi in zato se mi zdi, da je dobro, da zahtevamo daljšo življenjsko do dobo za izdelke. In Predvsem je treba zagotoviti dobre informacije za eh, potrošnike tudi z označevanjem, tako da vedo, kako eh, dolgo lahko računajo s tem, da bo nek izdelek eh, uporaben. Hvala. Pravzaprav. Um, je tu preveč usmeritev, v katero se razvija ta razprava. Um, ne bom se sedaj eh, opredelil, želim se vsem enostavno zahvaliti. Eh, vprašanje popravljivosti, garanci in tako naprej, to so bistvena vprašanja, potem ohranitev virov. Torej, upoštivali bomo te eh, različne predloge. Tisti, ki se bojijo, da bi se zmanjšala pravica potrošnikov oziroma tudi, da bi se garancijski rok, ki je lahko tudi skrajšal, to se seveda ne bo zgodilo. Pravice potrošnikov se nikakor ne bodo zmanjšale, zato bomo poskrbeli tudi v tem odboru. E, mi je žal, da vam ne morem dati daljše življenjske dobe za to razpravo. Torej, jutri je. Eh, rok za vložitev predlogov sprememb. Najlepša hvala, Sabine Berhajens. Eh, to poročilo je naslednje. Na vrsti Evropski akcijski načrt za e-upravo, tu smo pristojni odbor. Sabine Berhajen bo predstavila poročilo. Eh, in sicer, spoštovana predsedojoča, naredila vam bom uslugo, bom zelo kratka. Najprej hvala za predložene predloge sprememb. 98 jih je bilo predloženih. Eh, hvala Bogu, to še ni tako veliko število in skoraj da vsi so zelo, zelo dobri in prepričana sem, da bomo našli dobre formulacije, dobre rešitve. Je pa nekaj dopolnil um, o temah, ki so v predlogu že omenjene, so pa tudi še novi predlogi, ki poglabljajo določena področja. Bolj intenzivno se bomo ukvarjali z cloud computing, server security, digital skills, participation in drugimi temami. Eh, ki so vedno eh, temeljna osnova eh, za izboljšanje e-uprave. Večina predlogov gre v podobni smeri, zato bomo pripravili kompromisne predloge v posameznih poglavjih in To bomo razpravljali na srečanju z poročevalci v Senci 5. aprila. E, bi se rada srečala z njimi in mislim, da nam bo uspelo zelo konstruktivno rešiti večino vprašanj, e, kajti e, mnoge stvari gredo v isti smeri. Mislim, da bomo dosegli veliko soglasje tudi v odboru na to točko. Veselim se že nadaljnega sodelovanja in hvala vsem, ki ste podali predloge. Kolegica Bozan, prosim. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, najprej eh, hvala kolegici Sabini za odlično poročilo. Pri prehodu na e-upravo lahko izboljšamo število storitev in tudi bolje vključujemo državljane v izvajanje javnih storitev. Na ta način povečujemo politično participacijo državljanov in povečujemo transparentnost javnih storitev. Um, akcijski načrt za upravo za obdobje 2016-2020 um, daje možnosti za oblikovanje dobrih rezultatov um, na ravni EU, pa tudi na ravni držav članic. Strinjam se s tem, da je potrebno izmenjavati primere najboljših praks in tudi tehnologij med državami članica. Pozdravljam namen komisije, da vzpostavi eno kontakt kontaktno točko, ki bi državljanom in eh, podjetjem omogočila eh, pregled vseh relevantnih informacij preko enega samega dostopa. S tem bi omogočili polni potencial skupnega trga eh, in zmanjšali pa bi tudi administrativna bremena za državljane in podjetja zlasti v čezmejnem prometu. Eh, z tehnologijo oblaka lahko oblikujemo še dodatne prednosti e-uprave. Standardi e-uprave morajo biti v interesu družbe kot celote in sicer tako, da so vključujoči, da so prilagojeni potrebom in razvijati jih je treba na odprt in transparenten način. Eh, digitalne veščine in sposobnosti so zelo pomembne za e-upravo. Samo 28 odstotkov eh, na eh, gospodinstv na podeželju imajo fiksno internetno povezavo, 4G eh, na eh, podeželskih eh, območjih pa je 36 odstotkov, za celo unijo je pa 86 odstotkov. Moramo razmišljati o tem, da obstajajo številni razlogi za nudenje spletnih storitev. Tu imamo naprimer pomankljivo percepcijo, pomankanje veščin in tako naprej. Treba je zmanjšati razlike med zemljepisnimi področji, med osebami za različnim socioekonomskim statusom, in med različnimi generacijami. Komisija in država članica eh, morajo pospeševati medijsko in spletno eh, pismeno zlasti za občutljive skupine prebivalstva. Povdarjam tudi pomen seživljenjskega učenja in učenja eh, digitalnih veščin na delovnem mestu. EU-prava bo imela pozitiven vpliv na delavce na skupnem trgu zaradi poenostavitve prekomenjega priznavanja njihovih veščin, socialnih nadomestil in socialnih pravic. Eh, pozdravljam predloge sprememb, ki so jih podali eh, kolegi iz moje skupine, ki zadevajo trg dela. Eh, potem so tu še predlogi sprememb, ki zadevajo e-zdravje. Za pomočjo e-zdravja lahko bistveno izboljšamo kakovost življenja državljanom zaradi tega, ker bodo imeli boljši dostop do zdravstvenih storitev. Na koncu pa bi želela navezati še na to, kar je rekla kolegica iz skupine ALDE, ki je na prejšnjem sestanku že rekla, da je zelo pomembno, da so uporabniki storitev eh, e-uprave, eh, torej, da se morajo v stvarnem času, v realnem času eh, spozna, informirati o tem, kako se uporabljajo njihovi podatki. Zadovoljna sem za večino teh predlogov sprememb in mislim, da bomo imeli dobro poročilo. Hvala. Um, Richard Zulik, the ECR shadow, is done. EKR, Richard Zulik, ni. Eh, boste vi govorili za njega. Ja, eh, opravičuje se, eh, da ne more sodelovati na vsak način, pa pozdravlja osnutek tega poročila in ne želi spreminjati duha tega poročila. Digitalizacija in uprava je na vsak način zaželena, standardizacija storitev pomeni koristi za potrošnike in to predvsem čezmejno. Eh, gre seveda tudi za dostopnost storitev e-uprave za državljane iz različnih držav in to bi zagotovilo kakovost teh storitev, ki bi um, bila primirna za 21. stoletje. Um, torej, 11. predlog spremembe poročevalca in 12. Aldeja podpira tudi o enotnem okencu. Um, seveda pa je treba vidno tudi razmisliti o ciljih in o tem, kako doseči te cilje in kakšno je breme za dosego teh ciljev. Tudi več predlogov sprememb to obravnava. Potem gre seveda tudi za e, tehnologije, ki niso pa vsod enako zakoreninjene, kar vodi seveda tudi razlik, do razlik med mestom in podeželjem, pa tudi med mladimi in starejšimi. In potem želi podpreti tudi eh, predlog spremembe 75 zelenih, se pravi, da je treba informacije zagotoviti v najbolj razširjenih evropskih jezikih, ehm, kar naj bi zagotovilo vseevropski dostop do e-uprave in razen tega meni, da naj bi eh, storitve e-uprave bile dostopne predvsem v angliškem jeziku, ker je to najbolj razširjen jezik v EU. Kaja Kalas. Eh, predlog spremembe naše skupine v bistvu zrcali to, kar sem povedala že zadnjič, ko smo obravnavali osnotek poročila. Menim, da bi morali biti veliko bolj ambiciozni, eh, kar zadeva načelo eh, enkratne predložitve informacij. To je, bi bila res velika prednost. Do konca tega leta eh, želi komisija predložiti ustrezne predloge, ki pa niso v celoti v skladu s tem, kar um, menimo mi. Potem um, um, torej več pobud je bilo, vendar um, ni še nekako um, um, dejanske rešitve za čezmejno uh, ponujanje teh uh, storitev e-uprave. Um, potem tudi administrativni postopki, ki se lahko izvedejo, Eh, na spletu. Um, torej, da naj bi imeli nek, nek eh, sistem vse na enem mestu. Potem javna naročila. Mislim, da bi komisija uh, morala um, spodbujati izmenjavo najboljših praks, uh, kako uporabiti inovativna načela pri javnih naročilih. Um, in če v bistvu um, pri takih določbah um, želimo nekaj predpisati, s tem tudi um, uničimo inovativnost. Eh, potem gre um, Evropska komisija in tudi države članice bi se morali zauzeti vedno za rošitve, ki uh, ščitijo varstvo podatkov in tudi varnost omrežji. Uh, In um, seveda imamo de, um, decentralizirane zbirke podatkov, ki pa so bolj varne, kot če je samo en, ena centralna zbirka. Um, ampak to v bistvu ni v nasprotju s tem, kar predlaga poročevalka in zato se veselim nadaljnega sodelovanja. Želim najprej um, opravičiti našega poročevalca v senci gospoda Šultesa. In podala bom v angliščini, kar želi on povedati. In sicer je on mnenja, da potrebujemo ambiciozne cilje za um, e-upravo v okviru strategije za notranji trg, enotni digitalni trg. Veri, veliko je še ovire za uporabo teh storitev digitalna administracija ne bi bila bolj vključujoča. Predvsem povdarja, da je treba si prizadevati še bolj za dostopnost eh, spletnih strani, predvsem za osebe z invalidnostjo in za starejše osebe. Potem treba je usposabljati k, um, za digitalne veščine tudi med starejšimi osebami In gospod Šulte se strinja s poročevalko, da je interoperabilnost in odprti podatki so temeljnega pomena in um, treba je zagotoviti tudi varstvo podatkov pri prenosu podatkov. Je pa za načrt e-zdravstva. Um, treba je na vseh področjih um, zagotoviti boljše uh, storitve e-zdravstva za vse. Želi še kdo besedo? Hvala vsem. Sabin? želite še zaključiti? Eh, mislim, eh, da gremo v večini točk v enaki smeri, kar zadeva centralno hrambo podatkov. Eh, v mojem poročilu gre za to, da najdemo nek centralni dostopni portal, ne pa, da se podatki hranijo na enem centralnem mestu. Potrebna je dobra interoperabilnost med Eh, podatki, skratka dobra izmenjava podatkov, to ne pomeni centralne hrambe, ampak da so standardi taki, da je podatke mogoče med sebojno izmenjavati in zlasti, da uporabnik eh, lahko odloča, kateri eh, organ ima dostop do določenih podatkov in do katerih ne, Eh, skratka, gre za to, da enkrat posredujemo podatke nekemu pristojnemu organu in ne vedno znova, da je to možno tudi čezmejno. Skratka, pomembna je dobra interoperabilnost. Eh, pomembna je tudi varnost podatkov, cyber security, eh, tu eh, so potrebni še veliki napori zlasti, da pridobimo več zaupanja državljank in državljanov v to vrstne storitve in to zaupanje lahko raste samo, če so podatki ustrezno zavarovani in če je tudi omrežna struktura ustrezno varna. Hvala. Hvala lepa. Naslednja. Naslednjič bomo to obravnavali 28. aprila. Sledi naslednja točka dnevnega reda in sicer gre za novi program Zanje sprednosti za Evropo. Pripravljalka mnenja je Marija Grapini in ta dobi besedo. Kumštim. Eh, hvala, gospod predsedojoča, dragi kolegice, kolegi. Eh, junija 2016 je eh, komisija predložila eh, novi program znanja in spretnosti za Evropo z ciljem, eh, da bi že v mladosti izoblikovali ustrezna znanja, ki se priznavajo povsod po Evropi. Ta predlog zelo visoko cenim. Pomembno je, da se na področju vzgoje dosežejo napredki usporedno z potrebami trga na trgu dela. Eh, imamo sedaj premalo dobro usposobljenega osebja. Eh, predlogi komisije za zmanjšanje razlik na področju izobraževanja so dobrodošli. Vendar pa obstajajo še administrativne ovire, zlasti kar zadeva mobilnost eh, in priznavanje um, izobrazbe za različna področja, za različne poklice. Te ovire je treba odstraniti. E, potem še e, koriščenje e, sistema informacij skupnega trga. To je zelo dobrodošlo, torej priznavanje kompetenc in poklicne izobrazbe mora potekati povsod. Eh, tudi eh, pri tistih, ki potem želijo postati dejavni v drugi državi članici. Eh, Pomankljiva izravnava na trgu dela, potem pomankanje ravnovesja zlasti pri poklicnih šolah, pri izobraževanju vajencev, to se mora zmanjšati. In zato mora komisija za financiranjem Eh, programa Horizont 2020 eh, eh, podzeti ustrezne ukrepe in sicer v korist vseh starostnih kategorij. Na ta način bi lahko zmanjšali razlike v izobrazbi za trg dela. Ustrezno financiranje za izobraževanje, za različne poklice eh, mora biti zagotovljeno. In eh, kar zadeva um, sklepe iz Rige, je potrebno spodbujati, eh, financirati poklicne šole in do 28. marca do 12. ure pričakujem, Eh, predloge eh, poročevalcev v senci in na to bomo imeli sestanek z poročevalci v senci. Roberta bo govorila za njo. Hvala, Roberta. <laughs> Gospe Eve Majdel iz ELS ni, imamo pa zastopnico, ki jo bo nadomeščala. Gospa eh, Majdel podpira splošna sporočila iz osnutka mnenja prepoznava potrebo potem, da se stvari zboljšajo, da se zagotovi učinkoviteje vseživljenjsko učenje, izboljševanje veščin in spretnosti. Poročevalka je ustrezno opredelila potrebo po napredku in mobilnosti, po boljših socialnih razsežnostih in manjših upravnih ovirah. Zato predlaga da nobena, nobena, eh, nobena eh, metoda ni ustrezna, če nimamo še nekih alternativnih pristopov v zvezi z poučevanjem. Potrebujemo inovativno poučevanje in zato želimo ne, ohra, ne le ohraniti, temveč tudi krepiti prednosti, ki jih sistem izobraževanja in usposabljanjem v Evropi ima, vključno s poklicnim izobraževanjem, tako da se okrepi število talentov raziskovalcev in podobnih. Treba eh, je preučiti eh, neposredne eh, potrebe trgov dela, pa iti tudi dlje, da se spodbudi ustvarjalnost, da se ustvari podjetnost, da se ustvarjajo novi sektori, novi trgi, da so ljudje opolnomočeni, da se vključijo talentirani, aktivni državljani. In v tem kontekstu ne smemo pozabiti mladih, Eh, prek šolskih in univerzitetnih učnih načrtov, tako da eh, zagotovimo celovito kakovostno usposabljanje o digitalnih veščinah. Le na ta način bodo ljudje v Evropi lahko ustrezno uporabljali take proizvode in sodelovali v njihovem razvoju. Ko gre za socialno mobilnost, moramo podariti, da imamo vedno bolj povezano kulturno, različno eh, nacionalno gospodarstvo in to mora biti odprto za različnost eh, Eh, za razumevanje, to je predpogoj za učinkovito sodelovanje. Naj zaključim, bistveno je, da nobene regije v Evropi ne pustimo zadaj. Preoblikovanje industrije je zelo odvisno od digitalnih veščin in spretnosti. V zvezi s temi spretnostmi pa ne smemo pozabiti, da potrebujemo metodologijo za oceno uh, rezultatov, ki, upora, uh, ki izhajajo iz učenja teh veščin. Hvala. So I'm Hvala lepa, nekoliko sem zmedena. Kot poročevalko EKR imam navedeno Ulrike Trebesius, je tukaj kdo zastopa? Ne? Potem pa Morten Lockhart. A, Ulrike je tukaj. Bom dala najprej besedo Mortenu, potem pa pride na vrsto Ulrike, ki je ravno kar prišla. No, no, bom jaz, bom jaz, ker sprostite se, Morten Lockhart. Hvala lepa, zahvaljujem se eh, poročevalki eh, za delo. Pravzaprav podpiram tako komisijo, kot tudi poročevalkov. Treba je uravnotežiti kvalifikacije tako eh, na področju oblikovanja delovnih mest, kot tudi na področju rasti. Upam, da ne bomo na koncu dobili nekega božičnega drevesa, torej ne smemo pretiravati uh, z urejanjem. Besedilo bi lahko ukrepili na naslednjih področjih. Osredotočati se moramo na notranji trg, uh, lahko uporabljamo kvalifikacijo poklicev, izogibati se moramo nekemu hudo obremenjenemu sistemu, osredotočiti se moramo na učinkovitost. Omenja se poklicno usposabljanje, številke jasno kažejo, da če imajo učenci eh, možnost dela v praksi, to res naredi veliko razliko. No, potem je tukaj še ena stvar, glede par, katere parlament ne more narediti dovolj. Eh, potrebujemo bolj prožen, vključujoč trg del, dela, eh, na ta način se krepi rast. To je odgovornost držav članic in mislim, da ta postopek poteka precej prepočasi nekaj besedila bom pripravil na uh, temo, ki sem jo ravno kar omenil. Ulrike Trebesi, vse naslednja. Hvala, predsedojoča, se opravečujem za zamudo. Najprej eh, hvala poročevalki za osnutek mnenja sporočilo komisije o evropski agendi znanim spretnosti uh, je pravzaprav uh, nekaj, kar eh, priznava nujnost ukrepanja, izobraževalna politika je izključno v pristojnosti držav članic. Dobro je, da med državami obstaja konkurenčno za najboljši izobraževalni sistem, da šipkejše države to lahko vzamejo za vzor in da se eh, povečuje izobrazbena raven eh, po celotni EU. EU ima samo naloge, da urejuje stvari čezmejno. To so programi izmenjave za študente, za dijake in tudi vzajemno priznavanje kvalifikacij na osnovi transparentnih kriterijev. Po mnenju komisije eh, približno ena četrtina prebivalstva EU ne zna ustrezno brati, pisati eh, ali pa slabo računa in ima slabe digitalne kompetence. Prav tako opozarja na to, eh, da tisti, ki imajo manj kvalifikacij, nimajo na voljo dovolj dela in omenja tudi ehm, izobrazbe zdravstvene deficite migrantov. E, to so e, alarmantni dejavniki, ki jih je mogoče rešiti v lastni odgovornosti. Eh, in prav tako imamo razlike na trgu dela med posameznimi državami članicami, pogosto tudi med posameznimi regijami. Rešitev eh, one size fits all je tu nemogoča eh, in to velja tudi okvir kakovosti za poklicno izobraževanje. Potrebno je upoštevati regionalne razlike in tudi potrebo po delavcih v srednjih in malih podjetjih in na področju obrti. Eh, in eh, zato minimalno povečanje sredstev ni smiselno. Eh, predlogi sprememb, ki jih bomo podali, se bodo orientirali potem, kar sem povedala. Hvala. Uh, Hvala lepa. Želi še kdo besedo na to temo? Ne. Nikola Dante. Hvala, gospa predsednica. Hvala poročevalki za odlično poročilo. Eh, gre za ključne točke, ki so pomembne za eh, jutrišnjo družbo in bolj inovativno in konkurenčno Evropsko unijo. Predvsem, ko gre za odpravo neenakosti pri usposabljanju in pri odpravi administrativnih ogvir, ovir za večjo mobilnost delavcev znotraj Evropske unije, to se mi zdi pomembno. In razen tega, tako kot je bilo povedano, je treba podpriti razvoj digitalnih eh, eh, znanj. Um, treba je um, vedeti, da je prioriteta, da se zagotovi usposabljanje za te spretnosti. Um, kajti s tem bi se lahko lotili tudi brezposelnosti in predvsem bi se povečala konkurenčnost MSP-jev, ki so glavno tkivo evropskega gospodarstva. Razen tega gre za razpoložljivost finančnih sredstev za take ukrepe, tako kot piše v tem poročilu. In kar zadeva eh, digitalne um, spretnosti, je treba se posvetiti tudi temi vključevanja. Gre za um, marginalizirane skupine, za starejše občane in tako naprej. V Evropi se moramo boriti po, po, proti pojavom, ki um, motijo um, kohezijo in socialno pravičnost. Um, no. Hvala lepa. Marija, želiš še enkrat besedo? No, na hitro. Ma prezentare. Uh. Eh. In sicer smo prihranili nekaj časa že na začetku sem prihranila nekaj časa. Zahvala vsem poročevalcem v senci, vsem govornicam in govornikom. Zelo sem bila vesela, ko sem ugotovila, eh, da je komisija izbrala tri usmeritve. In sicer ena je boljša izbira poklica. Ta hip imamo zelo veliko število mladih, eh, ki imajo izobrazbo, ki ne ustreza zahtevam trga dela. To je izguba, to je pravzaprav eh, zapravljanje izobraževanja. Mi moramo spodbujati eh, tehnično poklicno izobraževanje in vzpostaviti povezavo med gospodarstvom in eh, ustrezno sposobljenostjo delavcev. Torej, hvala in pričakujem predloge spremimb od vseh kolegic in kolegov. Hvala. Hvala lepa. Naslednja točka dnevnega reda je mnenje v zvezi z uveljavljanjem avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov. Pristojni odbor je Juri, IMKO pripravlja odbor v skladu s členom 53, Julija Reda je poročevalka oziroma pripravljalka mnenja, tako da ji predajam besedo. Hvala lepa. Gospa predsednica, najprej bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za predloge sprememb. Število je nekako obvladljivo, smo zgodaj v postopku. Eh, odbor Juri namreč ni predstavil svojega eh, osnutka poročila, tako da sem prepričana, da lahko z ustrezno hitrostjo pripravimo eh, kompromise oziroma predloge sprememb. Kompromis pa bomo sprejeli nekje konec aprila. Jutri bomo začeli s prvim skupkom amantmajev. Upam, da bomo dosegli nek splošen dogovor, najprej glede bistvenih točk, potem pa bomo nadaljevali z dodatnimi komentarji pred glasovanjem na plenarnem zasedanju. No, če imate še kakšne dodatne predloge sprememb, ki niso vključeni uh, v prvi sklop, me v njih čim prej obvestite. Tako da bomo na koncu tudi vodne izjave lahko ustrezno prilagodili. Katere teme so zajete? Najprej vprašanje eh, svobode sklepanja pogod, potem eh, obseg merila države izvora, potem vprašanje obveš, obveznega kolektivnega zbiranja to je retransmisija, potem pa še člen 2, merila za plačilo v, v skladu s tem členom. Dovolite mi par komentarjev v zvezi s temi krompomnistnimi predlogi. Najprej svoboda sklepanja pogodb. Mislim, da smo približali mnenja znotraj političnih eh, skupin eh, v vodni izjavi 2011 je bilo tako, da je bila najprej črtana iz mojega porila, poročila, potem pa so poročevalci v senci dodali nekaj pojasnil, tako da upam, da bo ubeseditev spremljiva za vse. Predlagam, da se še naprej ukvarjamo z vprašanji svobode sklepanja pogodb v tej uvodni izjavi, na mesto, da to raztresimo po vsem poročilu. Potem eh, pomožne spletne storitve. Eh, večina meni, da ni treba vključiti vseh takih storitev, se pa strinja, da je treba uporabiti načelo države izvora. Tako da sem v kompromisnem predlogu sprememb eh, zapisala, da bi ohranili te pomožne spletne storitve. To je kar velik korak naprej strani skupine, tudi z moje strani. Zdaj pa je uh, na drugih eh, poročevalcih v senci, da ugotovijo v zvezi s katerimi koncepti bo to vključeno, v zvezi s katerimi pa eh, bo to izključeno in zakaj. Cilj je, da imamo neka dosledna, izvedljiva pravila za radiodifuzijske hiše. Želeli bi se izogniti temu, da eh, vsebina radiodifuzijskih hiš najprej spada pod načelo države izvora, kasneje pa ne več. Mislim, da bi morali najti neko besedilo, v skladu s katerim je tako, da če je določena vsebina uh, objavljena v skladu z načelom države izvora, potem mora tako tudi ostati. Torej, po eni strani želimo hraniti besed, besedilo v smislu, ki ga proizvede. Uh, radiodifuzijska hiša, potem pa imamo tukaj še licenciranje, ki je pa možno za določeno omejeno obdobje. To se razlikuje od predloga komisije. Imamo še vedno omejeno eh, dobo, ampak vsebina tretje strani pa ne bo več ostala na uh, spletni strani radiodifuzijske hiše po določenem času, če se licenca konča. Ni pa nobene razlike uh, med tem, ali se uh, merilo države izvora najprej uporabi, potem pa nič več. No, lastna proizvodnja, um, radiodifuzijske hiše pa lahko na spletu ostane za neomejen čas. Glede retransmisije, nekatere skupine želijo poudariti načelo tehnološke neutralnosti, drugi želijo podpreti predlog komisije, no, ampak tukaj je vprašanje, ali naj bi stritve retransmisije IP vključili v kolektivno upravljanje ali ne. Tako da menim, da je pomembno izpostaviti, da nekatere države članice že zdaj dovoljujejo kolektivno upravljanje za transmisije prek interneta. Tako da moramo biti previdni, kajti to je re, uh, uredba. Ne smemo prepovedati nečesa, kar se v praksi že izvaja. Zato predlagam, da storitev IP prek interneta ne vključimo v celoti, temveč, da jih vključimo samo, če so recimo zaščitene z geslom, tako da to ne bo popolnoma odprto, dostopno za vse, temveč samo za tiste, ki so zaščiteni z geslom. Potem pa bomo videli, kako bi lahko ta formulacija postala še bolj jasna. To je zelo pomembno za potrošnike, če internetnih storitev ne bomo nikakor uh, vključili, bomo zmanjšali uh, koristnost uh, uredbe o prenosljivosti. Torej, če imamo neke varnostne pomisleke, je tre, treba, uh, je pot, za, za te treba poskrbeti. Recimo, lahko pride do zaščite prek gesla. Kaj pa so naslednji koraki? Po sestanku s poročevalci v senci bom predlagala drugi sklop kompromisov v zvezi z uvodnimi izjavami, potem, ko se bomo dogovorili o osnovnih principih. Če je kaj bistvenega, nas o tem obvestite. 24. in 25. pa naj bi glasovali v odboru EMKO. Hvala lepa. Eh, poročevalec v senci za ELS je Pascal Arimon ali ga kdo zastopa, ne? Za SND Virginije Rozier. Hvala, gospa predsednica. Ta eh, predlog uredbe je eh, prišel malo neprečakovano, predvsem kar zadeva načelo države izvora in kar zadeva eh, razširjanje vsebin na tem načelu. Torej, če vidimo in slišimo različne akterje iz tega sektorja, potem e, niti radiodifizijske hiše, niti avtori teh programov si tega ne želijo, kaj ti vidijo pravzaprav veliko tudi negativnih stvari v tem razvoju um, zelo majhno število programov in radiodifizijskih hiš je, ki si to želimo, želijo. Um, treba je na vsak način bolj uravnotežiti to um, besedilo, kajti drugače bo izrazilo samo mnenje nekaterih radiodifuzijskih hiš. Torej, tu gre za načelo države izvora. Um, v predlogu komisije se govori torej o teh eh, po možnih spletnih eh, storitvah za eh, prenos odaj po spletu in um, Ko gre naprimer za informacijske odaje, je tu, to seveda nekaj drugega, ampak na vsak način ne more biti tako, da eh, bo do jutri pogodbeni odnosi med avtorji in radiodifuzijskimi hišami, da bodo ti odnosi takšni, da bodo avtorji na slabšem. Treba je predvsem upoštevati tudi kreativni sektor um, um, in treba je upoštevati tudi vlogo spletnih posrednikov. Um, Eh, kajti, ko govorimo o radiodifuziji, gre za vprašanje kulture nasplošno, eh, potem kolektivno upravljanje transmisij v zaprtih, na zaprtih stranih. Mislim, da je to treba še bolj precizirati kajti treba je videti, kje je ta razlika med odprtim spletom in zaprtim. Torej, to um, um, obvezno kolektivno upravljanje obstaja in to je treba tudi ohraniti, uh, kajti uh, v bistvu ni preprečevalo realizacije um, oddaj doslej. Um, potem, kar zadeva tehnološko neutralnost pri um, prenosu programov um, strani kabelskih operaterjev, torej um, pogoj za ti se ne smejo spremeniti in treba je zagotoviti predvsem tudi pravilno ustrezno plačilo za te prenose. Um, do zdaj ni bilo veliko eh, predlogov sprememb, to smo slišali in eh, zelo težko je zauzeti stališče do tako nizkega števila predlogov sprememb in upam, da jih bomo prijeli še več. Na naslednji seji poročevalcev in senci ne morem sodelovati, moram pa reči, da so moja stališča zelo daleč od eh, sedanjega osnutka in da bo težko najti kompromis. Dan Dalton. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se. Uh, poročevalki za osnutek kompromisnih amandmajev. Mislim, da je to dobra podlaga za razpravo pred nami. Cenim eh, vaša prizadevanja, da bi bila eh, ta uredba čim bolj odporna na prihodnje spremembe. Dejansko se soočamo eh, z revolucijo v pri razširjanju eh, spletnih sebin eh, od leta 1993. Torej, eh, pomembno je, da so vključene vse zainteresirane strani, tako da se poveča vrednost za, za uporabnike, pa tudi, da imamo ustrezne modele. S temi modeli lahko spodbujamo kulturno raznolikost, eh, spodbujamo večjo produkcijo, tega ne smemo izpodbijati. Potem določbe v zvezi s svobodo sklepanja pogodb, tudi to je pomembno za evropsko sebino, ki jo uh, želijo uporabljati uh, uporabniki in to bo odraženo tudi v predlogih sprememb. Glede spletnih prenosov, menim, da je najbolj eh, realen pristop ta, da omejimo področje uporabe na pomožne spletne storitve, tako da ne bomo zajeli recimo webcastinga, kajti dosti krat eh, tudi radiodifuzijske hiše nimajo zadostne infrastrukture. Glede retransmisije pa mislim, da je najbolj realno, da se omejimo na zaprta omrežja, eh, tako zagotovimo ustrezno omrežje, da se zaščiti integriteta storitev. V zadnjih 20 letih je prišlo do precejšnjih sprememb, zlasti v zadnjih petih letih, tako da obstaja tveganje, da bo naša uredba postala zastarela par let potem, ko bo začela veljati. Potrebujemo par pravil, ki so zdržna. Eh, treba je zagotoviti tudi posodobitve, ki bodo zajele prihodna stanja. Zahvaljujem se pročevalki in uh, veselim se sodelovanja sodelova, uh, e, z poročevalci v senci. Pripričan sem, da bomo dobili dober, uh, dober dogovor. Ali kdo govori za Paskala Rimona? Samo preverjam. ELS, izvolite. Ja, vi, ki se upravičujem, da sem nekoliko pozen. Paskal, Paskal je moral domov, pa me je prosil, dokaj pozno naj ga zastopam. Z veseljem ga zastopam. Nadaljeval bom v Nemščini. Paskal me je še enkrat prosil, da se zahvalim predvsem poroševalki in pa tudi kolegom za dobro sodelovanje. Želel bi se zahvaliti zlasti tistim, ki so pripravili predloge sprememb. Meni, da so kompromisni predloge gospe Reda dobra podlaga. No, ampak ELS tega še ni dovolj podrobno preučil. Treba je paziti na to, da ne posežemo v ustvarjalnost v Evropi. Hitro je treba oceniti razvoj dogodkov. Mnogi pravijo, da geoblokiranje ne bi smo smelo biti osnovna usmeritev, temveč le tehnični princip, ki mora biti še naprej na voljo. Pascal meni, da moramo načelo države izvora še naprej podpirati, ampak eh, potrebujemo ustrezno nadomestilo, no spremembe morajo iti v tej smeri in v tem primeru jih ELS lahko podpre, pravi Pascal Arimont. Zahvalili bi se tudi drugim kolegom, recimo Filipu Žuvan in eh, upam, da bomo zagotovili ustrezno večino. Dovolite mi, da povem še nekaj o svom imenu. Zadnji eh, teden v Štrasburu smo se sestali tudi eh, z radiodifuzijsko hišo Arte, ki že leta podaja to vrstne vsebine. No, rekli so, da jim obstoječa pravila ustrezajo, da seveda je uh, Eh, nekaj težav, ampak eh, večino teh težav je že rešenih. Hvala. Naslednja govornica je Kaja Kales. Mm. Hvala lepa. Najprej bi vas spomnila še na zakonodajo v zvezi sateliti in kabli. Upoštivati je treba tehnološki razvoj. satelitski signali se ne ustavijo na meji. Tako da mi, jaz bi želela, da se prilagodimo novim tehnologijam. Direktiva o satelitih nima uh, pravice o sklepanju pogodb, ampak še vedno lahko blokira vsebino. Zdi se, da se nekateri bojijo, da bi izgubili nadzor nad vsebino, no, ampak uh, vidimo, koliko je geoblokiranja in to kaže, uh, da se še vedno uh, lahko ohranja določen nivo nadzora. No, mi bi želeli še kaj več kot samo pomožne storitve, kaj ti menimo, da ni v spredju samo tehnologija oziroma eh, distribucijska platforma, pomembna je osebina oziroma potencijalno občinstvo kot imetnik pravic. Glede retransmisije. Retr retr pomembna je kontrola. Nekateri deležniki menijo, da če bomo vključili tudi odpoln, od, odprti internet, da se bodo zmanjšala, zmanjšali prihodki, ampak storitve prek odprtega interneta eh, kažejo, da jih je mogoče izvajati v kontroliranem okolju in to bi morali vključiti enako. To se navezuje na tisto, kar ste prepovedali o, o mm, geslih. Treba je zmanjšati uh, transakcijske uh, stroške pri pridobivanju pravic. Tako uh, bomo podprli distribucijo. Glede transakcijskih stroškov podpiramo podatkovno zbirko o tem, da se ugotovi, kdo ima v bistvu pravico do določene vsebine. Uh, glede tistih kolegov, ki želijo status quo, pa bi postavila naslednje. V skladu z novimi pravili o prenosljivosti vsebine lahko radijske divozijske hiše zagotovijo prenosljivost svojim potrošnikom na opcionalni osnovi, kaj opcijski osnovi. Če ne bomo poenostavili pravil za radijsko-difuzijske hiše v skladu s tem predlogom, potem te opcije sploh ne bodo nikoli uporabljali in to je v škodo dako plačevalcev. Drugič, kanali, ki so najbolj razpoložljiva za, uh, za uh, prost pretok po spletu, so ruski kanali. Recimo, ko gre za retransmisijo športnih dogodkov, ti so najprej na voljo prek YouTube-a in to prek ruskih kanalov. Evropska vsebina po drugi strani pogosto ne doseže najmanjših držav članic, ker to ni dobičkonosno. Zato težko vidim, kako eh, zamejevanje nacionalnih vsebin, eh, ki jih večinoma plačujejo tako plačevalci, lahko eh, zagovarja interese, interese potrošnikov. Mislim, da je dobro, da se lahko čim bolj učimo od kultur ki jih imamo, različnih kultur. Eh, nihče, nihče ni tukaj iz GUE oziroma NGL, eh, potem pa EFDD, Marko Zulo, tudi ga ni tukaj, dobro, eh, formalni poročevalci v senci so povedali svoje, ali kdo še želi kaj spregovoriti? Sabine. Na tem mestu želim še enkrat podariti, da je potrebna prilagoditev kapsa direktive novemu digitalnemu okolju oziroma potrebam to vrstnega okolja, ampak prenos ena proti ena tega, kar je v kapsat eh, direktivi, mm, pomeni pravzaprav eh, močan poseg eh, na področje avtorskih pravic. Eh, kajti eh, zlasti ti spletne pravice eh, in uporaba strani tretjih, vse to ni pridobljeno v okviru teh pogodb. Gre tudi za to, da so stroški za radiodifuzijske hiše nižji in če bi preko kapsat direktive vsega, Eh, poskušali te stroške ustrezno oblikovati oziroma jih prilagoditi eh, digitalnemu prenosu, potem bi to lahko pripeljalo do težav na strani avtorjev. Na koncu je potrebno neko ustrezno ravnovesje med pravicami avtorjev in potrebami eh, enostavnih pravic in gre tudi za dostop, tudi za čezmejn dostop do teh eh, vsebin. Eh, v eh, današnji realnosti, ki jo imamo pri Kapsatu, ehm, ni več zadovoljivo in mislim, da je bilo navedenih nekaj predlogov, ki zadevajo omejeno okolje, torej ne odprto za vse, ampak samo za določeno ciljno skupino. Mislim, da je tu mogoče najti smiselne kompromise na tej osnovi. So back to Julia Rader to sum up. Sedaj pa Julija Rida, hvala vsem, ki so sodelovali v današnji razpravi. To zelo pomaga, da vidimo, katere so najpomembnejše točke za politične skupine. Mnoge skrbi so že upoštevane v kompromisnih predlogih. E, to ni e, izvajanje načel SATKAP na splet, temveč gre za široko palito storitev radiodifuzijskih hiš, naprimer kakšen je status, če se mm, če mm, je izvajalec umaknil, torej kaj se zgodi s temi prebicami. Ne moremo dati tu nekaj na splet, če nimamo pravice za to. Torej gre za vprašanje, ali dobiš neko licenco za to, v državi izvora, potem to lahko daš na splet, če ne pa ne. Ampak eh, treba je vprašanje plačila Eh, seveda tudi prilagoditi potencijalnim eh, gledalcem in to je tudi vključeno v kompromisnem predlogu. In upam, da se bomo dogovorili tudi glede vprašanja retransmisijskih storitev, ki jih vključujemo v spletne storitve, če so ustrezno zaščitene in na osnovi teh eh, splošnih načel upam, da bomo kmalo našli rešitev in dogovor. Thank you. Hvala. In zadnja točka na današnjem dnevnem redu, eh, ki pa ni eh, manj pomembna od drugih, je poročilo o um, aktu glede dostopnosti proizvodov in storitev. Eh, poročevalec pa je Morten Lockhart, ki mu takoj dajem besedo. Gospa predsednica, želim eh, pohvaliti gospoda Švaba eh, za njegovo predsedovanje. On je odlično predsedoval, hvala. No, zadnje stanje. Delo se je zelo dobro začelo in dobro napredujemo. Imeli smo prvi sestanek poročevalcev v Sinci in 20 členov smo doslej obravnavali in pred nekaj minutami smo razposlali zadnji osnutek kompromisnega besedila. Mislim torej, da nam dobro gre pri tem delu in v sredo imamo naslednjo sejo poročevalcev v Sinci. Eh, želim izkoristiti to priložnost Uh, da, eh, nadaljujem uh, v lepem danskem jeziku. Tisti, ki me želite razumeti, prosim, da vzamete slušalke. Hvala. Uh, Eh, torej gre za umik proizvodov z trga, eh, če niso v skladu z zahtevami glede dostopnosti. In tu je povezano tudi z informacijami potrošnikov, torej kako upoštevati to, da bodo uh, uh, upoštevane potrebe potrošnikov in kako potem izvajamo ta pravila v praksi. Torej, to poročilo obravnava tudi definicije, torej kaj potrebujemo, e, ali so te definicije opredelitve pojmov dovolj natančne in potem e, bomo razpravljali tudi o prilogah. In želim še opredeliti, kaj želimo doseči z e, dostopnostjo, vendar še ne dovolj, kako to želimo doseči. Seveda nočemo omejevati inovacij, do katerih prihaja, vendar imamo seveda tudi jasna merila, ki jih moramo obravnavati v teh kompromislih, potem področje uporabe, kaj lahko vključimo v ta predlog in kaj ne. In tako kot sem že večkrat omenil, dobro je, da tu v parlamentu se dogovorimo za kompromise, tako da demonstriramo komisiji, da je kompromis možen. Mislim, da moramo biti zelo realistični, drugače um, ne bomo prišli nikamor in to ne bo um, v korist nikogar. Mislim, da imamo dobro sodelovanje, veliko je pripravljenosti za iskanje kompromisov, zato se želim zahvaliti vsem, ki uh, s, pri tem sodelujejo. In mnogi, um, mnogim se zdi, da je treba zagotoviti potrošnikom boljše informacije in da um, je treba izboljšati dostopnost uh, proizvodov. In eh, treba je predvsem tudi usposobiti osebje za uporabo tega. In zato moramo vključiti tudi organizacije, ki se ukvarjajo s standardizacijo in to idejo lahko seveda podpremo. In še enkrat. Mm, pripravljeni smo vključiti eh, predloge drugih skupin. Eh, treba je zagotoviti seveda tudi prenos informacij med državami članicami. To je dober predlog, tudi EFDD je pripravil predlog o eh, tem, kar je treba preveriti v različnih državah. Torej, veliko je zanimanja za to poročilo in zelo cenim odličen dialog, ki smo ga imeli z Evropsko organizacijo oseb z invalidnostjo. Um, še naprej bomo sodelovali z deležniki in um, s poročevalci v Zetju Sabin Verhajn. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu Mortenu Lockegardu in tudi drugim poročevalcem za dobro sodelovanje. Na zadnji seji poročevalcem v Cinci smo bili priča temu, mislim, da vse poteka zelo konstruktivno in da hitro napredujemo. Smo na dobri poti najti kompromise, tudi če je še ta točka ali eh, ta ali druga točka, eh, ki je že predmet razprave. Danes želim opozoriti na to, da želimo s tem pravnim aktom prispevati k dostopnosti ljudem do proizvodov in predvsem tudi, da se odpravijo ovire za osebe z invalidnostjo. Tega ne smemo uh, pozabiti. Torej gre za izboljšanje notranjega trga in za uh, lažjo dostopnost določenih storitev in proizvodov. Zato potrebujemo realistične rešitve, ki so izvodli, izvedljive, tako da bomo te eh, spremembe tudi dosegli in up, mislim, da smo dobri na dobri poti in da dobro napredujemo. Eh, potem ta povezava z oznako CE je bila izuzeta in to je dobro. Um, kajti to bi bilo eh, predvsem, eh, bi povzročilo veliko zmedo med uporabniki. Eh, pod, tem in audi, audiovizualni mediji, dostopnost audiovizualnih medijev, to je treba rešiti sektorsko. In tudi pri direktivi o audiovizualnih storitvah smo se že ukvarjali s tem, sodelovanje med radiodifuzijskimi hišami in eh, ponudniki medijskih storitev in organizacijami eh, prizadetih oseb smo prišli do dobrih rešitev. In mislim, da eh, moramo to doseči tudi na drugih sektorjih, naprimer pri prometu in tako naprej. In razen tega potrebujemo rešitve za člen 12 in 22. Ti izjeme je treba uporabiti brez prebiče birokracije. Treba pa je tudi zagotoviti, da se te izjeme ne uporabijo samovoljno. Pomembna razprava, ki nas še čaka v podrobnosti, kako ravnati s standardi in kako urediti prvo prilogo več je predlogov sprememb in tu bomo gotovo še eh, razpravljali. Torej čaka nas še kar nekaj dela, vendar zdi se mi, da smo vsi eh, motivirani, da konstruktivno eh, obravnavamo ta dosje, želimo pripraviti osnutek, ki bo eh, ga mogoče uveljaviti tudi v svetu, tako da bo to pomenilo izboljšavo za ljudi, ljudi z invalidnostjo. Hvala vsem. Hvala naslednja je gospa Hoša Bola. Hvala. E, želim se najprej zahvaliti gospodu Mortenu za njegov zelo konstruktiven pristop pri iskanju kompromisov. Imam nekaj um, pripomp v zvezi s prvim svežnjem kompromisov. E, želim poudariti določene točke, ki um, o katerih je potrebno razpravljati in sicer nesorazmerno breme 12 in 22. Mislim, da se bližamo kompromisu, zavedam se, eh, da druge skupine želijo avtomatsko izključiti mikropodjetja iz eh, področja uporabe, ampak jaz sem še vedno prepričana, da je predlog komisije že predvidel, izjemo v določenih situacijah, kjer bi zahteve po dostopnosti lahko pomenile velik problem za taka podjetja. Nočem pa, da dodatno zvodni to besedilo. Če imamo tu samo e, splošno referenco na e, življenjski cikl e, nekega proizvoda ali tudi pri prometu rešitve, ki so predlagane, mi niso, niso všeč. Prepričan sem, da je poročevalec pripravljen iskati tudi druge rešitve. Cenim, da je poročevalec za to, da se začne strukturiran dialog, ki bi vključeval tudi organizacije z eh, osebami z invalidnostjo, kar zadeva peti člen in petnajsti člen, pa naslednje menim, da um, gremo v smer uravnoteženega kompromisa, uh, če želimo potrošnike, da sprejmejo odločitve na podlagi informacij, mislim, da mora nek proizvod eh, vsebovati informacije o dostopnosti, ki so enostavne. Eh, torej, ni nujno, da je to specificiran piktogram EU. Eh, torej, potrošnik, ampak prepozno je, če potrošniki um, dobijo te informacije, um, šele ko so že kupili proizvod in ko preberejo navodila za uporabo. Torej, neskladnost. Um, um, um, torej, to, kar predvideva 20. člen, ni nujno um, večje tveganje za osebe, ampak če um, je potrebno nek proizvod umakniti iz trga, moramo predvideti tudi tak ukrep. Potem gre za krepitev direktive 28. E, člen. Poročevalec je e, sprejel moj predlog, da um, predvidimo postopek pritožbe za potrošnike in e, to bo um, izboljšalo eh, uveljavljanje in tudi sistem nadzora. In tu imamo 28a, prehodno obdobje. Sem zelo skeptična, kar zadeva um, te prehodne roke in prehodno obdobje. Mislim, da bi bilo dobro, če imamo smotrne in jasne roke za izvajanje tega. Veliko je še poglavji, o katerih moramo v podrobnosti razpravljati in ki so eh, ključne za našo skupino socialnih demokratov. Zato um, Pričakujem tudi nadaljne predloge spremem poročevalca, predvsem kar zadeva področje uporabe preloga in tudi opredelitve pojmov. E, slišali smo, da nas še čaka veliko dela, vendar sem optimistična in se čakam e, in se veselim nadaljnega dela analiz. E, no, razprava o tem dosjeju v tem odboru je že veliko krat potekala, tudi na sestanku poročevalcev v Sencih, pa sestanki na tehnični ravni in sicer eh, si poročevale celo prizadeva, da eh, najde kompromise, da uskladi različna stališča. Eh, že večkrat Eh, sem povedala svoje mnenje v zvezi s tem, ampak ne glede na to pa ostaja še cela vrsta odprtih tem, o katerih se treba še naprej pogajati. Za nas je zelo pomembno, da področja uporabe ne širimo, prav tako je treba poštevati sektorsko specifične pravne predpise, ki že obstajajo. Eh, naše spremembe bodo, upam, upoštevati zahtevanje eh, glede oznake CE. Menimo, da to ni ustrezna oznaka za proizvode, ki imajo upraviti z dostopnostjo. Kar zadeva univerzalni dizajn, sta moja kolega še poskušala pojasniti, da bi lahko prišlo do eh, relativne zmede v tem kontekstu, to pa ni nujno. Obveznosti za proizvajalce ne želimo oslabiti. Menimo pa, da je pomembno stvari pojasniti zaradi pravne varnosti. Ehm, in eh, upam, da bo upoštevana spremlja 397 pri oblikovanju kompromisnih predlogov. Eh, zaskrbljena sem glede formulacije cele vrste členov, ki omogočajo eh, umik proizvodov iz trga, če takoj ne ustrezajo zahtevan glede dostopnosti proizvodov in storitev. Tudi o tem moramo še naprej razpravljati, ali je to sorazmerno ali ne. Eh, to bomo potem eh, napravili eh, na bodočih sestankih na politični ravni. Sem prišla nekoliko bolj pozno, bila sem še na drugih sestankih, ampak iz sestanka poročevalcev v Senci Eh, izhaja, da nas je mnogo eh, na eni liniji in to je povedal tudi že poročevalec eh, in upam, da bomo s drugimi političnimi skupinami lahko oblikovali kompromisne predloge, tako da bomo imeli dober pravni predpis na področju dostopnosti proizvodov in storitev za skupino Guetu Nini Kugar in gospari, da bo govorila za gospoda Šultesa. Torej, v imenu našega poročevalca v senci gospoda Šultesa, ki, danes, ki danes ne more sodelovati, on se želi zahvaliti gospodu Dlokegatu in ekipi za delo. Torej, razprave so potekale v konsensu. Gospod Šultes je mnenja, da je um, osnutek dobro izhodišče in um, všeč mu je predvsem odprtost poročevalca za ideje drugih, vendar nekaj dela še čaka pri ključnih vprašanjih. Gospod Šulte želi povdariti pomen dostopnosti um, uh, poslopi. Um, Eh, prometnih eh, prevoznih sredstev in tudi eh, predvsem, da dobijo osebe jasne informacije. Evropski parlament lahko zagotovi izboljšanje za te ljudi. Večja, boljša dostopnost pomeni tudi večjo neodvisnost in večjo avtonomijo izbire za Eh, državljane. In tu ne gre samo za osebe z invalidnostjo v Evropski uniji, temveč tudi za širšo prebivalstvo z eh, začasnimi funkcionalnimi omejitvami, kot naprimer starejše osebe ali tudi nosečnice. Za vse ti želimo izboljšati dostop do proizvodov in sodelovali bomo z drugimi skupinami tako, da bo stolišče parlamenta čim bolj ambiciozno. Hvala, Makasola. Hvala, gospa predsednica. Um, torej, dostopnost proizvodov za osebe z invalidnostjo um, je pomembna predvsem, če upoštevamo naprimer tudi osebe s funkcionalno uh, um, zači, začasnimi um, funkcionalnimi težavami, kot so naprimer starejše osebe ali tudi nosečnice. Ne smemo razlikovati med um, um, osebami serije A in serije B, B pri dostopnosti teh proizvodov. Torej gre na ene strani za poslopja. Um, Predvsem je treba zagotoviti, da je celotno poslopje dostopno, torej ne samo bankomat v nekem poslopju, poslopje samo pa ne. Kar zadeva izjeme, moramo posvetiti pozornost mikropodjetjem. V, čas, v tem času krize nimajo kompetence in tudi finančnih zmogljivosti, da bi se ta podjetja prilagodila in da bi zagotovili dostopnost svojih storitev. Nekaj drugega pa je pri MSP-jih. Tu vemo, da gre za promet 50 milijonov evrov, 250 eh, zaposlenih. Potem, kar zadeva oznako C, e, tu imamo močne dvome, kajti s tem bi ustvarili neskladnosti, nedoslednosti. Um, torej, um, norme, predpisi, um, um, in ki so bili že, že sprejeti, um, um, um, ne bi bili v skladu s tem, če bi mi tu uvedli nek predpis v zvezi z oznako CE. Ampak potrebne so jasne informacije, predvsem tudi pravočasne informacije in nadzor nad trgom. Ne smemo pa pozabiti, da moramo vključiti tudi organizacije, ki zastopajo osebe z invalidnostjo. Uh, um, in ki tudi sodelujo pri tej kontroli. Torej, naš cilj je um, pa to, da olajšamo življenje, vendar po drugi strani nočemo ustvariti velikega upravnega bremena, kajti um, naš cilj je seveda, da omogočimo čim boljše pogoje za vse. Še kdo, če ne, bi tudi sama nekaj dodala hvala. Um, da se mnogi strinjajo, uh, s tem, da gremo v pravo smer. Um, mislim, da je to treba povezati tudi z drugimi zakonskimi akti. E, in zato sem pripravila e, predloge sprememb v zvezi z javnimi naročili. In e, upam, da se bo to lahko vključilo v te kompromisne predloge. Vem, da je, so mnogi kolegi pripravili. Um, Eh, predloge sprememb v zvezi z uporabo formata in LNF. Um, upam, da bomo tu našli nek alternativen pristop. Uh, to pomeni, um, da moramo imeti večjo jasnost tudi med proizvajalci in ponudniki storitev. To do zdaj še ni dovolj jasno. Torej, ta odnos. Um, predvsem kar zadeva odgovornost med proizvajalcem in storit ponudnikom storitev. storitev. Tu potrebujemo pravno ja, eh, gotovost. Potem nismo še govorili o področju uporabe. Um, um, jaz sem za to, da eh, se zagotovijo izjeme za mikropodjetja in univerzalna zasnova za vse standarde. Torej, to ni splošna praksa, da bi to dos, lahko dosegli z interoperabilno pomožno tehnologijo. Torej, ta tehnologija je lahko nek dodatek, ki ni ugrajeno v prvotno tehnologijo. Tudi tu je možno, da se omogoči dostop osebi. Torej, pomemben je ta cilj. In to je predlog spremembe, ki smo ga pojasnili tudi pri uvodnih izjavah, pa tudi drugi so pripravili take predloge sprememb. Gre pa tudi za 396. Um, torej, um, univerzalna zasnova z neko nekim dodatnim, dopolnilnim, dopolnilno napravo. Sedaj pa dobi besedo spet Morten. Hvala za vse te pripombe. To kaže, da mnogi kolegi in kolegice v odboru so zelo ambiciozni na tem področju in mislim, sedaj, ko sem prisluhnil tej razpravi, mi to potrjuje, da dobro delamo in da hitro in uspešno napredujejo, napredujemo. Upoštevali bomo vaše pripombe, ukolikor eh, se bo dalo. S tem smo na koncu seje danes popovdan. Hvala, da ste se držali eh, časa in želim vas opozoriti, da jutri začnemo ob 8.30 uri.